Welcome to this meeting. It's a long one and if necessary. Lepo pozdravljeni, današnji sestanek bo dokaj dolg, ampak če bo možno, bomo imeli kratek premor po nekaj urah. Najprej prijetne dnevnega reda. Lahko dnevni red sprememo? Takšen kot je, brez sprememb? Da, dobro, hvala. Druga točka. Tolmačenje. Na voljo so vsi jeziki, razen malteščine, hrvaščine in irske gelščine. Prav tako naj povem, da bomo med glasovanjem pozdravili tudi deset oseb Mission Local pour le plat de jeunes de Bondi, torej za zaposlovanje mladih iz Bondija, ki jih je povabil gospod Lejarik, zato da se odeležijo današnje seje. Vidim pa, da bodo verjetno prisotni popovdan tako da se ne bodo udeležili iz seje med glasovanjem, kar je dobro tako za njih kot za nas. Lahko odobrimo sedaj zapisnike 7. maja in 28. maja. Ni ugovorov, dobro, torej so zapisniki sprejeti. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Kar dolgo, kar dolgo bodo potekala glasovanja in če m, mm, bo treba, bomo lahko naredili tudi odmor, ampak najprej začnimo in bomo videli, kako daleč bomo prišli. Začeli bomo z osnutkom eh, mnenja EGP Švica o vire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga. Kompromisni predlog A, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 3, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog B za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis C za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis D za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H za, proti, vzdržani. Vzdržani. Sprejet. Sedaj glasujemo o osnutku mnenja, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 41 glasov za mnenje je sprejeto. We'll to, um, <clears throat> yes. You tell when. Uh, okay, now we will vote on the... Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila predloga uredbe Evropskega parlamenta in sveta o Evropski mreži služb za zaposlovanje. Začeli bomo s predlogom spremembe 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 164 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog AP, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 169 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 179, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe regiji 22 do za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 181 do za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 182 do za, proti, vzdržani, sprejet. 186 za, proti, zdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejet. 193 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 195 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma preverjamo predlog 195. Glasujemo elektronsko. And the vote is closed. Konec glasovanja. Predlog sprejet s 26 glasovi za. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo predlog 198. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja predlog je sprejet eh, z enim glasom večine. Kompromisni predlog OK, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 26, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis P. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. SPB. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis AI. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. predlog 223 in predlog 124. Predloga 123 in 124 skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis PA. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog 232. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Oziroma, preverimo predlog 232. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. En glas več proti. Predlog 233 je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis QA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 238, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 237, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 239 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 240, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis Q, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 246 z ustnim predlogom spremembe gospoda Šona Simona. Tu gre za večjo koherentnost med politikami Evropske unije, ki so bile uvedene zato, da bi se borili proti brezposelnosti, predvsem, ko gre za brezposelnost mladih in za boj proti neenakopravnosti. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Regija 31. Za. Proti. Držani. Sprejeto. Oziroma preverimo predlog odbora. Regija 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 247. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog 248 z ustnim predlogom spremembe, čimer bi izraz avoid zamenjali z izrazom overcome. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog 249 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 250 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sledi predlog spremembe 6. In ta predlog je bil umaknjen. predlog šest je bil umaknjen in zamenjali ga bomo sedaj z ustnim predlogom spremembe gospoda Bekerja. Bom prebrala ta predlog spremembe, če se strinjate, gospod Beker. Torej gre za uvodno izjavo 12a. Politike delovnega trga so v pristojnosti držav članic, ki se usklajuje in podpira strani Evropske unije v skladu z zadevnimi določbami pogodbe o delovanju Evropske unije. Podporni ukrepi na področju mobilnosti morajo biti usklajeni z načelom pogodb Evropske unije, predvsem, ko gre za enako obravnavo, treba pa je upoštevati tudi relevantno zakonodajo Evropske unije. Agree, Se strinjate s tem, gospod Becker? Dobro. Da, se strinjam, dobro ste to prebrali. Hvala vam. Prav tako razglasujemo v ustnem predlogu, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Regi 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 252, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. predlog 254 za, proti, vzdržani, sprejet. Oziroma preverimo predlog 254. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. S tremi glasovi več. Za. 254, 255 za proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma preverimo predlog 255. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Z 31 glasovi za in 22 glasovi proti. 256 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 257 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog QB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 260, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 261, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 262, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet. 263 za, proti, vzdržani, sprejet. 264 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 265 za, proti, Vzdržani. Zavrnjen. 266 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 268 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi oziroma preverimo predlog 268. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Regi 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 273 za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 275 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma preverimo predlog 275. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z 41 glasovi za. Kompromis C. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Predlog 288 gre za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma preverimo predlog 288. Konec glasovanja. Predlog je sprejet predlog 289 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 290, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma premerimo 290. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 291, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 292 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Na to gremo na 15. stran. Predlog 329. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Regiji 46. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis V. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis V. A. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. kompromis eh, dvojni v, kdo je za. To je na strani 17, kompromisni predlog dvojni v. Oziroma kompromis Y, kdo je za, proti, držani, sprejet. Kompromis eh, dvojni v A, kdo je za, proti, držani. dvojniva A, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 353, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dvojni V, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj gremo na stran 19 na predlog 370. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromis X. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Stran 20. Predlog 380. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 382 za.

in 392. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 393. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 394. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 395. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet predlog 398 skupaj s kompromisnim predlogom spremembe Z. Torej 398 skupaj s kompromisom Z. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 22. Kompromisni predlog AA. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe glede 9. člena na koncu strani 22. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 414. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 415. Kdo je za? proti, vzdržani. To bo treba preveriti. Predlog 415. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 25 glasov za, proti 22 glasovom proti predlog 20, 416, 417 in 418 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? Raje preverimo te štiri predloge sprememb. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet 33 glasovi za predlog 422 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 423 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 424 za, proti, vzdržani, sprejet. 425 oziroma predlog 21 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. Predlog 427, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 426, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 428 oziroma 429, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 22, kdo je za in 430, 22 in 430 za, prosti, zdržani, zavrnjen. Preverjamo predloga 22 in 430. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 27 glasovi za. 431 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 23 in predlog 432 skupaj. Skupaj s predlogom 433. Kdo je za? Proti, vzdržani. To bo treba preveriti. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog AD za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 442 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo predlog 442. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z 31 glasovi za. 443, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Regi 56, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 447, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis AC, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 451, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis AD, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 26, predlog spremembe 460 za, proti, vzdržani, sprejet. 461, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis AE. Kompromis AE, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Stran 27, predlog 479, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma preverimo predlog 479. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z dvema glasovama več v prid. Predlog 480 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverili bomo predlog 480. Konec glasovanja. Predlog je prav tako sprejet s 33 glasovi za. Kompromisni predlog AF. Kompromis AF, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 485 za, proti, vzdržani, zavrnjen oziroma preverili bomo predlog 485. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Sedaj pa regiji 58 na strani 28 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 487 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 489 je za, proti, vzdržani, sprejet. Ustni predlog spremembe k členu 15 v četrtem odstavku. To predlaga poročevalec. Gre za člane Evresa in partnerje Evresa, ki, za katere veljajo prav tako načela iz odstavka 1 do 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 490. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 492. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Regi 59, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AG, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 497, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis AQ, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet stran 30. Kompromisni predlog AH, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 519, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 523, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 522, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 523 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 525, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma, preveri, preverili bomo 525. The vote is now closed. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Amendment 500. Tako, amendment 527 eh, za, proti vzdržanje. Sprejeto. Predlog 528 za, proti vzdržanje. Sprejeto. Regi 60 za, proti vzdržanje. Sprejeto predlog 529, 530, 531 in 533 gre za identične predloge, kdo je za, proti, vzdržani, sprejetom. Predlog 536 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 500. 38, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 539 in 540 skupaj. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 542 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 544, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo pregledali predlog 544, glasovanje je odprto. Torej, glede predloga 544, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog 545, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog 547, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 548, ne, to je brezpredmetno. Predlog 549, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 550 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog 551. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 30 in regij 62. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 557 za, proti, vzdržani, sprejeta kompromisni predlog AJ, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja stran. Predlog 33, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 562 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog 563 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 564 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili bomo predlog 564, glasovanje je sprto. Glasovanje je zaključeno sprejeto 29 glasov za. Predlog 565 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko 565 za, torej glasujte prosim elektronsko. It's closed and it's carried. Glasovanje je zaključeno, sprejet za 27 glasovi kompromis AK za, proti in vzdržani sprejeto. Predlog 567 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 568 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti elektronsko, torej predlog 568. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog 569 za, proti, vzdržani sprejetom. Predlog 573 za, proti, vzdržani zavrnjeno predlog 574 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 574, torej glasovanje je odprto, glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog 575 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 576 za, proti, vzdržani. Torej še enkrat 575. Predlog 575 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog 576 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 577 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 578 za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog 579 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 580 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 581 za, proti, zdržani. torej na seznamu glasovanja bi moral biti plus. Ali lahko torej prosim še enkrat glasujemo za 581, kdo je za, kdo je proti. Sprejeto. Kompromisni predlog AL, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 35 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog 586 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 587 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 588 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog AR, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa gremo kar na naslednjo stran. 36. Tukaj imamo kompromisni predlog AM. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 39 na strani 37 skupaj z predlogi 681, 619, 620, 621, 622. Torej vsi ti skupaj, kdo je za, kdo je proti, vzdržanje sprejeto. Predlog 625, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Predlog 626 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 627 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 628 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 629 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 630 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 631 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog 631, prosim, da glasujete. Tako glasovanje je sedaj zaključeno. Predlog je sprejet. Regi 68, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 632 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 634 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog 634. Prosim, da glasujete. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Predlog 635 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 636 za, ah, bomo preverili 635. Glasovanje je odprto. Še lahko glasujete. Tako glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog 636, torej 636 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 636. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. To je sprejet z enim glasom za. Predlog 637 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Bomo tudi to elektronsko preverili, torej predlog 637. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Z enim glasom uprit. Predlog 638. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Regiji 69, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 640, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili predlog 640. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. Predlog 641 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog AN. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Šesto oseminštirideset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili šesto oseminštirideset. Glasovanje je zaključeno, sprejeto predlog 649, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Regi 70, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 650, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Preverimo 650. Glasovanje je odprto. Tako glasovanje je zaključeno. Predlog je sprejet. Predlog 651. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Oziroma zavrnjeno? 652, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 653, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 654, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 655, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog 656, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog 656, glasovanje je zprto, glasovanje je zaključeno. Sprejeto, predlog je sprejet. Predlog 657, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeta. Regi 71, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Regi 72, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 658, kdo je za, ne, ta je brezpredmeten. Tako da nadaljujemo predlogom 659 in 660. O teh glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 661, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili predlog 661. Glasujte. Tako glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen. Predlog 662, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regiji 73, kdo je za, proti, zavrnjeno. Predlog 41, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 663. Kdo je za? Proti. Zdržanje je sprejeto. Predlog 664. Kdo je za? Proti. Zdržanje je sprejeto. Predlog 665. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Predlog 666. Kdo je? Torej gre za ustni predlog poročevalca o članih in partnerjih mreže EURES, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 667, tudi tukaj imamo ustni kompromis poročevalca. Vsak nacionalni koordinacijski urad bo pripravil letni delovni program in pri tem upošteval, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Regi 74, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Tako potem pa predlog regi 75, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Predlog 673 za, proti vzdržanje zavrnjeno. predlog 675 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog 676 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog 43, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog 677 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 678, aha, bomo preverili 677, torej glasovanje je odprto. Tako glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Predlog 678, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili predlog 678. Tako glasovanje je zaključeno. Sprejeto, predlog je sprejet. Z enim glasom oprit. 680, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 681, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 682, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 683, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog 684, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog AO, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 689, 690 in 691. Gospod Lenarc, izvolite. Jaz se upravičujem, ampak eh, to, kar sem predlagal za izbris, eh, se, nalaga, se nanaša na delegirane akte, ampak glede na to, da smo želeli te vključiti, bi predlagal, da izbrišemo ta člen. Predlagal torej eh, svoj predlog spremembe. Prav najlepša hvala, gospod Leonard. Torej, glasujemo o členih 689 in 681. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog 692. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog 693. Torej, ta je brezpredmeten, tako da. Tako gremo na 699, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 76, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, naslednja stran, predlog 51, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Regi 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 52, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 53, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 54 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Regi 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 55, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 59, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 60, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 64, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog 65, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 66, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 67, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 68, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog. Želi kdo preveriti 68 da, potem pa glasujemo o predlogu 68. Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen. Predlog 69. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Regi 6. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 70, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 71, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 72, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog D, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Regi 9, oziroma o tem ne glasujemo, kompromis E na strani 45, kdo je za, proti vzdržani glasujemo. E, torej, sprejeto. Predlog regi 9, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno predlog 28 skupaj z predlogom 83 in 84, ti so namreč identični, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 86, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 91, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 92, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Regi 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Predlog 93. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 94. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 96. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromisni predlog FA. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. Predlog 99, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 100, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, torej glasujemo o predlogu 100. Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen. Predlog 103, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 105, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 104, 106, ta ima dva dela. Torej, kdo je za? Glasujemo o prvem delu. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Torej, prvi del predloga 106. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Ta del je sprejet. Predlog 106, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 109, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili 109. Torej glasovanje je odprto. And it's rejected. Zavrnjen. Predlog 110, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 111, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 112, za, proti proti vzdržani. Zavrnjena. Predlog 113 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 114 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 115 za proti proti, vzdržani, sprejet. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 120 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 121 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 123 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 122 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 13, kdo je za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 124 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 125 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 126 za, proti, vzdržani, sprejet. Regi 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne, ta je brezpredmeten. Gremo na kompromis H za proti vzdržani sprejet. Smo na strani 49, predlog 134, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 135 za, proti, zdržani, sprejet predlog 136 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 137 skupaj s predlogom 138 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 139 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 140 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 141 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 142 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 143 za, proti, zdržani, sprejet. Regi 16 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis I za, proti, zdržani, sprejet kompromis J za proti vzdržani sprejet. Predlog 153 za proti vzdržani sprejet. Regi 17 za proti vzdržani sprejet. Predlog 154 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 155 za proti vzdržani sprejet. Predlog 156 skupaj s predlogom 158 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog 159 za proti vzdržani sprejet predlog 160 za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 161 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 162 za, proti, zdržani, sprejet. Regi 18 za, proti, zdržani, zavrnjen. Glasujemo o predlogu poročila, kot je bil spremenjen. konec glasovanja. Sprejeto. 44 glasov za, 5 proti. Hvala lepa, gospod Bekr. Se upravičujem, še eno glasovanje imamo in sicer glasovati moramo o zakonodajni resoluciji. Poimensko glasovanje, tako kot vedno. Glasujte, prosim glasujemo o predlogu zakonodajne resolucije. Glasovanje še poteka. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 glasov za. rezultat poimenskega glasovanja o končnem poročilu mora biti vključeno v končno poročilo, če to zahteva tretjina prisotnih poslancev na glasovanju. Zato vas sprašujem, ali želite, da se rezultat poimenskega glasovanja vključi v poročilo, ne samo v zapisnik, temveč tudi v poročilo. Da.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 Baker, zahtevate mandat za to poročilo, izvolite. Ja, prosil bi za mandat. Dobro, poročilo je bilo v odboru sprejeto. Hvala lepa. Glasovati moramo tudi o tem, ali torej želimo kolego podeliti ta mandat. Želi kdo besedo? Ali želi kdo besedo? Ne. Ste vsi glasovali o tem, da podelimo gospodu Bekerju mandat? osemindvajset glasov potrebujemo, vsi ste glasovali, sklepam. Dobro, konec glasovanja. dvainštirideset glasov ste dobili. Potem smo zaključili s tem poročilom. sedaj nadaljujemo z predlogom poročila o spostavitvi konkurenčnega trga dela EU za 21. stoletje, usklajevanje znanj in spretnosti s popraševanjem in zaposlitvenimi možnostmi kot način reševanja iz krize. Ste pripravljeni na še eno dolgo glasovanje? Začenjamo s kompromisom B. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeti predlog 33 je dodatek kompromisu B. Kdo je za? Proti, držani, zavrnjen. Želite, da preverimo z elektronskim glasovanjem? Glasujte, prosim. še vedno glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom proti več. we vote on amendment. Predlog 34. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 35. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 35. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 36 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Predlog 37. Tu gre za dodatek kompromisu B in sicer drugi del. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. Kompromis C, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo kompromis C? Glasujte, prosim. konec glasovanja. Prejet. Smo na strani 5, predlog 52. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 54 skupaj s predlogom 55 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 69. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen z enim glasom več proti. Predlog 71 za, proti, zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo predlog spremembe 71. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. 28 glasov za. Vsi ne glasujete, kot kaže. Kompromis D. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog 62 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Kompromis E. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog 65 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 66 za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo predlog spremembe 66? Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 67. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Predlog 68. Za? Proti. Zdržani sprejet. Predlog 70. Za? Proti. Zdržani sprejet. Kompromis AG za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis F za proti držani sprejet. Še en dodatek imamo pri kompromisu F, drugi del, poziva države članice, da naj dosledno spoštujejo svoje obveznosti. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Želite, da preverimo? Glasujte, prosim. Še vedno lahko date svoj glas. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog 81 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 82 za proti, vzdržani sprejet. Predlog 83 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 84 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Kompromis G za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis L za proti vzdržani sprejet. Predlog 90, 91, 92 in 93. Kdo je za te predloge? Proti, vzdržani, sprejeti. Predlog 95, ne, ta je brezpredmeten predlog 97 za, proti, zdržani, zavrnjen. 98 z ustnim predlogom spremembe skupine Alde. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 99 za, proti, vzdržani, zavrnjen predlog 100 za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 111. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 111. Še vedno lahko date svoj glas. Konec glasovanja. Sprejeto s 30 glasovi za. Predlog 112 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog 113 za. Proti vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo predlog 113, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Kult 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Kult 6. Za. Proti. Vzdržani sprejet. Kompromis J za proti. Zdržani sprejet. Predlog 126 za proti. Zdržani sprejet. Predlog 127 za proti. Zdržani sprejet. Predlog 128 za proti proti, vzdržani, sprejet. Predlog 129 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 143 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 144 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 145 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 146 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 8 na strani 19 smo za, proti, vzdržani, sprejet. Kolb 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 155 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 164 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 166 za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 167 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis O za proti vzdržani sprejet. Predlog 171 za proti vzdržani sprejet. Predlog 172 za proti vzdržani sprejet. Predlog 173 prvi del. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet še drugi del za proti zdržani zavrnjen. Kompromis P za proti zdržani sprejet. Predlog 182 za proti vzdržani sprejet. Predlog 183 Glasujemo o predlogu 183. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis Q za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 190 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 191 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Dobro, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Predlog 191. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 192. Po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Drugi del. Za proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo, glasujemo o drugem delu predloga 192. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. In še tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 193 za. Ne, ta predlog je brezpredmeten. Gremo naprej na kult 18. Kdo je za? Proti. Pržani sprejet. Predlog 194 za. Proti. Pržani zavrnjen. 195 za. Proti vzdržani, zavrnjen. Kult 13 za, proti vzdržani, sprejet. Kompromis S, kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Predlog 201 za, proti vzdržani, sprejet. 202 za, proti vzdržani, sprejet. 204. 203 za, proti, držani, sprejet. Kult 9 za, proti, držani, sprejet. Predlog 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis T za, proti, držani, sprejet predlog 210 za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 1 za. Ne, ta je brezpredmeten. Kult 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 11 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis R za proti zdržani sprejet. Kult 14 za proti zdržani sprejet. Kult 15 z ustnim predlogom skupine Alde. Besedo revision bomo nadomestili za review. Kdo je za? Proti zdržani sprejet kul 16 za proti vzdržani sprejet. Kompromis v. Za proti vzdržani sprejet. Kult, ne, kompromis dvojni del, kdo je za proti vzdržani sprejet. Predlog 228 za proti vzdržani sprejet. Želite, da preverimo predlog spremembe 228. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Predlog 229 za, proti, zdržani, sprejet. Želite, da preverimo tudi tega? Predlog 229 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je zavrnjen. Predlog 230 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 233 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 234 za, proti vzdržani, zavrnjen. 235 za, proti vzdržani, zavrnjen. 236 za, proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 237 za, proti vzdržani, zavrnjen zavrnjen. Predlog 238 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 239 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis X za, proti, zdržani, sprejet. predlog 243, dodatek. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 246 za, proti, zdržani, zavrnjen. 247, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis Y, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 249, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 250, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 251. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 252. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis z. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kult 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet kul 29 za, proti, vzdržani, sprejet. Kul 30 b za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 258, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 259 in predlog 260 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjena. Oziroma, preverili bomo predloga 259 in 260. Konec glasovanja. Predloga sta zavrnjena. Kompromis AA. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Ne, je to možno? Bomo preverili, ker eh, je bilo zelo težko prešteti vse roke, ki ste jih dvignili. Konec glasovanja. To pomeni, da moramo glasovati o v vsakem posameznem predlogu. Torej, predlog 261, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Oziroma preverimo. Še vedno lahko glasujete o predlogu 261. Konec glasovanja predlog je sprejet. Predlog 262 je brez predmetem, 263 tudi, o 264 pa moramo glasovati. 264, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 265, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 266, kdo je za, oziroma ta je brezpredmeten, prav tako 267. Oziroma od 267 moramo glasovati. 267 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 270. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kult 7. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kult 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis AC. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Vzdržani. Preverimo elektronsko kompromis AC. Glasujemo. It's still open. Še vedno lahko glasujete. Sedaj pa je glasovanje konec. To pomeni, da moramo bolj podrobno glasovati. 271 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 272 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 273 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo predlog 273? Prav, preveriti bo treba predlog 273, ker ste prosili za to. Glasujemo torej o predlogu 273. Konec glasovanja in predlog je sprejet. Predlog 274, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 275, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 276 je za, proti, vzdržani. Oziroma 276 je brezpredmeten. Sedaj glasujemo o predlogu 277. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 278 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 279 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 327 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 280 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AD, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog AE, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 295, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 297 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kult 20 oziroma predlog 298, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 299 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 300, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 301, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 302, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 303, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predlog 304, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 305, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 306, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kult 24 to je za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 26 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 307 to je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AF. Še prej preverimo 307. Preverjamo predlog 307. Konec glasovanja. Predlog je sprejet s 33 glasovi za. Kompromis AF, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AH, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Oziroma preverimo kompromisni predlog AH. Glasujemo elektronsko še vedno lahko glasujete. Sedaj pa je glasovanje zaključeno in predlog je sprejet. 28 glasov za. Kar pomeni, da smo pri predlogu 317. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kult 31. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 318. Kdo je za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AI, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog oziroma kompromisni predlog AP, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 329, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 330 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 331 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog AJ z ustnim predlogom spremembe S in D. Najprej glasujemo torej o ustnem predlogu spremembe v kompromisnem predlogu AJA. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. In na to gremo na predlog 339 za, proti, vzdržani, sprejet. 340 za, proti, vzdržani, sprejet. 341 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 342 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog AK, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 347, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 348 kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AL, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis AM, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 358, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen kompromis AN, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je predlog sprejet. Kult 21 oziroma kompromis AO, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sedem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog osem. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog devet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog deset. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjen. Predlog 11. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis A. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 13. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 14. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 15, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 16, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo predlog spremembe 16. The vote is now closed. Konec glasovanja predlog je zavrnjen s 40 glasovi proti. Predlog 17, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 18, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 19, kdo je za? Proti, oziroma ta predlog je brezpredmeten. Pojdimo na predlog 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 22. Za? Proti? Zdržani? Sprejet. 23. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog 25. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. Predlog 26. Za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Predlog 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 28, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 29, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In še končno glasovanje o osnutku poročila, kot eh, je bil spremenjen, gre za poimensko glasovanje. Mm. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasovi za. Rezultat poimenskega glasovanja mora biti vključen tudi v končno poročilo, če tako zaprosi ena tretjina poslancev, ki so bili prisotni med glasovanjem. Če želite, da to vključimo v poročilo, potrebujemo eno tretjino. Kdo to želi? Prosim, da to nakažete z roko. Da. Ena tretjina članov odbora želi to vključiti v končno poročilo. To je torej vse, kar moram povedati. Uh, Imate še dovolj energije ali bi radi odmor? Prav, petminutni odmor torej. I made a bridge. this one. Yes. <clears throat> okay, friends, we'll try to Prav, kolegi, poskušajmo mm, zaključiti z glasovanji. Še nekaj časa bomo sicer morali temu posvetiti, ampak sedaj smo pri osnutku mnenja gospoda Kose glede kohezijske politike in obrobnih skupnosti. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Predlog 15. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Preverjamo drugi del predloga 15. Glasujemo, sedaj pa je glasovanje konec drugi del predloga je sprejet. Kompromis B. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis C. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromis E. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Drugi del predloga spremembe 13 kot dodatek kompromisu E. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverili bomo. Preverjamo drugi del predloga spremembe 13. Še vedno lahko glasujete. Ampak ne več dolgo. Tako, predlog je sprejet z 29 glasovi za. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 33. Torej, predlog 33, prvi del glasovanje po delih na prošnjo Alde. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 16. Glasovanje po delih. Najprej prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo, preverimo drugi del predloga spremembe 16. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja predlog je sprejet z 28 glasovi za. Predlog 17, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Predlog 18, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Predlog 19, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Predlog 20, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Predlog 21, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Raje preverimo predlog 21. Glasujemo. Še vedno lahko glasujete. Konec glasovanja. Predlog je sprejet z 31 glasovi za. Predlog 22 do za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 24 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 26, glasovanje po delih, prvi del, DZ, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, preostanek besedila, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Oziroma preverimo drugi del predloga spremembe 26. Glasujemo elektronsko. Še vedno lahko glasujete. Tudi pa je glasovanje konec. Sprejeto 27 glasovi za. Kompromisni predlog G. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 34. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 36. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 38, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 44, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 46, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ponovimo, se pravičujem. Kompromis I, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 58, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 60, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 61 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 62 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 64. Še prej pa preverimo predlog 62. Še vedno lahko glasujete. Predlog spremembe 62. Tako sedaj pa je glasovanje konec. Predlog je zavrnjen z 28 glasovi proti. 64 za, proti, vzdržani, sprejet. 65 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet. 69 za, Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverjamo predlog spremembe 69. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Predlog je sprejet s 30 glasovi za. Predlog 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 2 za, proti, zdržani, sprejet. 3 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog 4 za, proti, zdržani, sprejet. Sedaj pa glasujemo o, celo, o osnutku mnenja, kot je bil spremenjen. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 42 glasovi za. Tako, nadaljujemo z naslednjo točko. Najlepša hvala gospodu Kosi. Sedaj pa lahko nadaljujemo spodbujanje podjetništva mladih prek izobraževanja in usposabljanja. Tako začeli bomo s kompromisom A, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis B, na drugi strani, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 47, tukaj bomo glasovali po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili pred, predlog 59. Glasovanje je sedaj zaključeno. Potrjeno, sprejeto. Kompromis D. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 61, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 64 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa na naslednji strani kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo na osmi strani. Tukaj imamo kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 104, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 105, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 106, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 107, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 110, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog 112 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 117 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis I. Torej kompromis I za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis J za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 8 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 11 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili predlog 13, torej glasujte. Še vedno lahko glasujete, sedaj pa je glasovanje zaključeno. Sprejeto z 29 glasovi za. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 21 za, torej tukaj bomo del, glasovali po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 26, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa glasujemo o celotnem predlogu mnenja, kot smo ga spremenili. Glasovanje je odprto. Um, Tako, sedaj je glasovanje zaključeno. Mnenje je sprejeto za 39 glasovi za. Najlepša hvala, gospe Žinanski. Tako lahko nadaljujemo z naslednjim predlogom mnenja o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družabnikom. Začeli bomo s kompromisom A, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. To pomeni, da so vsi drugi predlogi sprememb brezpredmetni, tako da lahko kar takoj glasujemo o celotnem predlogu mnenja. Glasujemo elektronsko o celotnem mnenju, kot smo ga spremenili. Torej, končno glasovanje prosim, da glasujete sedaj. Glasujemo o celotnem predlogu mnenja. 35 za, 14 proti. Okay, you, uh, Najlepša hvala gospe Štajmeruk za to poročilo, za to mnenje. Mislim, da je bilo glasovanje jasno. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko, točka 10. poleg tega imamo tukaj določene spremembe pri seznamu glasovanja glede mnenja gospoda Lopeza. Predlog spremembe 33, ki ga je eh, torej, ki so ga vložili Marija Arena, gospod Bajet in eh, gospod Gvedes Prijeto, niso več eh, relevantni, ampak bodo nepredmetni, če je prejšnji amandma sprejet. Torej, toliko o informacijah, sedaj pa lahko glasujemo o tem mnenju, ki zadeva Evropske strukturne in investicijske sklade ter dobro gospodarsko upravljanje, smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? sprejeto. Kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili predlog 19. Glasujte. Glasovanje je odprto. Tako glasovanje je zaključeno in eh, predlog je zavrnjen za 30 glasovi proti. Predlog 21, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako nadaljujemo z kompromisnim predlogom E na, točki, na strani 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog ena, kdo je za, oziroma še predtem predlog 43, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Torej, amadma ena je brezpredmeten, tako da lahko glasujemo o celotnem predlogu mnenja, kot smo ga spremenili. Glasovanje je odprto, prosim, da glasujete. Tako glasovanje je zaključeno z 43 glasovi za in 8 glasovi proti. Tako, to je bila zadnja točka pri elektronskem glasovanju. Upam, da se boste vsi vrnili ob treh. Takrat imamo namreč zelo zanimiv dialog in izmenjavo mnen, kar se tiče priporočil za posamezne države. Z nami bodo trije gostje, gospod Dombrovski, gospa Tyson in gospod eh, Moskovisi. Ta dogodek eh, bo v sopredsedstvu odborov za zaposlovanje in gospodarstvo, tako da se vidimo ob treh. Ah.